tudi svetom. Istočasno pa bomo upoštevali razmejitev pristojnosti med vsemi pletenimi institucijami. Grazie, komisarjo. La diskusione je chiusa. E... Hvala, gospa komisarka. S tem smo izčrpali to točko na dnevnem redu. Glasovanje bo v sredo ob 12. uri. Drujemo zasedanje jutri, 5. aprila. Začnemo ob 9, od 9. do 13. ure. A, potem od 12. Eh, do 20. in od 21. do 24. Dnevni red je na voljo na spletni strani parlamenta. S tem zaključujem sejo.